Uh, Lepo vas pozdravljam, kolegice in kolegi. Lepo vas pozdravljam na današnjem sestanku Ilvija. Če nimate nobenih ogovorov, potem lahko sprejmemo osnutek dnevnega reda. Vidim, da temu nišče ne ugovarja, torej je dnevni red sprejet. Rada bi pozdravila novega kolega v naši skupini, ki je nadomešča gospoda Dankna. In sicer je to gospod Rupert Matthews iz politične skupine EKR. Zdaj le ga ni, to da morda ga bomo spoznali jutri. Tole, to je informacija za vas. Potem bi vas rada opozorila na skupne seje za drugimi odbori. Ta teden v sredo zjutraj. Najprej bomo imeli izmenjavo mnen o Centru za koordiniranje nujnega odziva. To se jo bomo imeli skupaj z Dive. Potem bo sledila izmenjava mnen za komisijo in deležniki o sledenju tobačnim proizvodom in to bo seja skupaj z odborom KONT in potem še ena seja skupaj z KONT predstavitev posebnega poročila. Eh, računskega sodišča in sicer posebno poročilo eh, miniz, eh, eh, mehanizem za civilno zaščito. Prosim, da se udeležite teh sej, čeprav vem, da poletje trka na vrata. Tretja točka, imam dobro vest za avgust, za razliko od srede, torej 30. avgust popovdne odpovedna na je seja v sredo 30. augusta popovdne, začeli bomo torej v četrtek 31. augusta dopovdne. Takrat bomo glasovali o um, predlogu spremembe proračuna, o mnenju v zvezi s proračunom. Potem v svojem dosjeju boste našli poročilo o obisku v EMI v Londonu in sicer je eh, ta eh, obisk se zgodil aprila. Potem, kar se tiče našega sekretarjata, gospod Hans Christian Eberl, Eh, to so izvrst nacionalnih ekspertov, bo zapustil naš sekretarjat 31. julija in se bo pridružil avstrijskemu ministrstvu za okolje. V imenu odbora Enve bi se rada zahvalila gospodu Eberlu za njegovo delo v zadnjih dveh letih v odboru Enve. Eh, želimo vam vse dobro. Ali ste z nami? Da, dobro, hvala lepa. Potem tolmačenje. Imamo danes na voljo v 20 jezikih. Eh, preko eh, aplikacije Meeting boste našli tudi vse dokumenta, eh, dokumentacijo in tudi sestanek se prenaša na spletu potem um, zapisnik za 8. junija, če nimate nobenih ugovorov, potem bodo, bo ta zapisnik odobren. Sedaj pa gremo k prvi točki današnje razprave in sicer je to splošni proračun Evropske unije za finančno leto 2018. Um, pogovarjali se bomo o osnutku mnenja. E, torej, zato sem bila odgovorna jaz sama. Eh, če dovolite, bi jaz nekaj povedala o tem dosjeju. 30. maja je komisija predložila osnutek proračuna za naslednje leto, ki se osredotoča na delovna mesta, ulaganje, varnost. Kot splošno pravilo je komisija osnutek proračuna uskladila s vsotami, ki so bile predvidene eh, v večletnem okvirnem sporazumu do leta 2020. Potem smo imeli umisni eh, pregled in ta je tudi spremenil eh, te zneske. Eh, komisar Oettinger je povdaril, da bo eh, proračun eh, leta 2018 verjetno zadnji za 28. terico, glede na izstop eh, Združnega kraljestva. Rada bi povdarila, da si moramo prizadevati za to, da bomo dosegli cilj 20 odstotkov, kar se tiče sredstev, ki so povezani za podnebjem, kajti zgolj 12,5 skupnih obveznosti v predlogu proračuna za leto 2018 se nanaša na podnebje. Sedanji proračun Unije pa bi prenašal zgolj 18,8 odstotkov za obdobje večletnega finančnega okvira. Potem zahtevamo tudi zadostne vire za, zaščut, za zaščito biotske raznovrstnosti. Ne odopravam znižanje števila osebja v agencijah pod okriljem Invija oziroma eh, v agencijah, ki so eh, V predstavnosti našega odbora za EEA tri delovna mesta, za EHA dve delovna mesti, za ECDC dve delovna mesti, za EFSO štiri delovna mesta in za EMO pet delovnih mest. Kot sem dejala, nasprotujem eh, temu znižanju delovnih mest, kajti to bi se vtegnilo negativno eh, odražati na njihovo delo, kajti vemo, da se naloge in dožnosti teh agencij povečujejo in zato bi morali te agencije dobiti eh, zadostne človeške in finančne vire unesla bom tudi predloge sprememb, ki bodo šli v tej smeri. In končno naj spomnim na sledeče. Pripravljani ukrepe in pa pilotski projekti bi morali biti deležni primernega financiranja tekom celotnega življenjskega cikla, tako da bodo lahko izkoristili celoten eh, potencial. Kar se tiče pilotskih projektov in pripravljanih ukrepov, naj povem sledeče. Eh, torej eh, ti smo poslali Evropske komisiji v predhodno izbiro in če bodo ti del proračuna in če bodo na, končno, na koncu odobreni, potem jih je treba predložiti tudi kot eh, predloge sprememb proračuna in sicer pred 12. julijem. Naj sklenem. Kot v lanskem letu bo stališče sveta na voljo obko, kasneje julija, morda med 20. in 24. julijem torej po roku za uložitev predlogov sprememb. Eh, pred nami je potem poletni premor in pa zeleni teden, sem se zavezala k temu, da bom predložila predloge sprememb, ki bodo obnovili um, proračun za leto 2018 za uh, vse proračunske vrstice, uh, za katere je pristojen in vi, za katere bo svet predložil reze. Torej, če bo svet predlagal zniženje, bomo mi vložili predloge sprememb, ki bodo uh, zahtevali uh, ponovno vzpostavitev stanja iz um, osnutka proračuna leta, za leto 2018. Torej, toliko o osnutku mojega mnenja. Sedaj pa vas vabim, da o tem spregovorite in da mi poveste, kaj menite o tem. Seveda, gospa Karenbach eh, bo prva dobila besedo, ona je pričevalka v senci socialistov. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi se vam zahvalila za eh, dober osnutek mnenja, ki odraža eh, večino naših zaskrbljenosti. Vesela sem, da ste povdarjali to, da eh, agencije dobro delajo, da njihove naloge rastajo in da se ne strinjate za zniženim osebjem. V tem kontekstu bi rada povdarila tudi sledeče. V zadnjih letih so zahtevali zniženje osebja. Um, In da se je to zahtevalo tudi za agencije, ki se financirajo tudi iz pristojbin. Rada bi povdarila eh, eh, tudi vpliv Brexita na EMO. Povdariti moramo, da bo EMA dobila dodatno delo v letu 2018 in to bo posledica odločitve Združnega kraljestva, da se umakne iz Evropske unije. Naj to pojasnim. Ne želim spodkopati Eh, pogajanj, političnih in finančnih pogajanj med 27-terico in Združenim kraljestvom. Rada bi se odzvala na nujnost, na, na nujnost, da EMA dobi nove zaposlene, zato da bodo kos eh, delu, povišanjemu delovnemu obsegu. In rada bi pozdravila seveda EMO na Dunaju, ampak seveda to ni sedaj v moji pristojnosti. Hvala lepa, gospa Karanbach. Eh, pogledujem v smeri IKR, eh, članov ni, morda kdo iz vrst ALDE, GUE, gospod Flanagan, tu ga ni, potem pa gospod Bas, kaj pravite vi? Hvala lepa. Očitno so nekateri že z eno nogo na počitnicah. Torej, res bi se vam eh, rad zahvalil za mnenje, kaj ti. Podarili ste 20 eh, odstotno financiranje eh, podnebnih ukrepov. Ehm, potem ste omenili tudi agencije. Vse to so točke, ki jih povsem podpiramo. Sedaj delamo na nekaterih predlogah sprememb, ki pa bodo skladni za vašim delom. Še nekoliko bomo, bomo povdarili dejstvo, da uh, moramo nujno doseči cel 20 odstotkov uh, in omenili bomo EFSA. Torej, vnesli bomo tri predloge sprememb, povsem vas podpiram. Ja, torej, naši predlogi sprememb bo že šli v isti smeri kot vaši. Komisija pa je prisotna eh, in imel bi dve vprašanje za komisijo. Torej, tudi računsko sodišče bi bilo zaskrbljeno zaradi vključevanja um, podnebja na vsa področja in pa glede 20 odstotkov. Če želimo doseči teh 20 odstotkov, potem bi morali, da bi morali v naslednjih letih zagotoviti celo 22 odstotkov, da bi zagotovili povprečje. In naj mi komisija pove, kaj bo storila, da bomo to tudi zagotovili. In drugič. Potem pa še stroški za uh, sredstva za life, ki so upadli. Tudi to me skrbi. To, bili, to je bil vedno zelo učinkovit program. Torej, zanima me, odkot izvira to znižanje sredstev za life. Naj mi prosim komisija uh, pojasni, odkot to izvira. Torej, to ste bile dve vprašanje za komisijo, sicer pa se z vami povsem strinjam, gospa predsedojoča, ampak kot rečeno, predložili bomo nekaj predlogov sprememb, ki bodo šli v isti smeri. Hvala lepa, gospod Ekaut. Ek, um, gospa Pedečini, ki je ni, potem pa gospa Dornano. Hvala, gospa predsednica, hvala za vaše poročilo. Lahko se veselimo tega, da eh, so obveznosti za podnebje blizu 20 odstotkom. To je pomembno eh, zato, da si države članice enakomerno porazdelijo bremena. Eh, ne gre samo za neto plačnice, vse države bi morale prevzeti svoje breme in vse se morajo tudi finančno zavezati. No, kar se tiče osmih odstotkov eh, financiranja za obveznost glede biotske raznovrstnosti, eh, mislim, da bi se morali boriti proti faktorjem, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost. Eh, Naprimer, gre za kemične pesticide in neonikotinoide. To so proizvodi, ki jih proizvajalcem usiljuje skupna kmetijska politika. Veliko škandalov je bilo že s tem povezanih. In uh, ni dovolj samo, da se poveča proračun za to, da rešimo te probleme. Za 29 eh, milijonov naj bi se povečala sredstva za life, ampak eh, tukaj bo treba upoštevati tudi upad sredstev zaradi brexita. Vse to Eh, skupaj bo pomenilo, da bodo druge države morali prej ali slej več prispevati. Če Evropska unija ne bo eh, sprejela bolj ambiciozne uredbe, naprimer, ko gre za eh, glifozate ali pa endokrine motivce, ne bomo eh, mogli nič doseči. Potem imamo tudi eh, čezmejno, eh, čezmejna prometna omrežja. To gotovo tudi vpliva na zdravje okolja in ljudi. Da se znižala naj bi se sredstva tudi za zdravje in to me pravzaprav ne preseneča. Tukaj gre za pristojnosti Evropske unije ki eh, želi, torej pristojnosti, ki želijo samo dopolniti prizadevanja držav članic. Treba bi bilo eh, spoštovati šesti člen eh, pogodbe o delovanju EU. Več kot za sedem odstotkov naj bi se povečala sredstva za civilno zaščito in to Eh, je posledica tega, da je vse več naravnih nesreč, eh, kot so potresi, poplavi in tako naprej. In vse to bom vključila tudi v svoje predloge sprememb. Hvala. Hvala lepa. Gospa Görling se nam je pridružila, ki je poročevalka za proračun iz vrst EKR. Želite kaj pripomniti? Hvala lepa, gospod predsedujoča. Rada bi izkoristila to priložnost, kajti sem oseba v imenu EKR za ta dosje in rada bi uh, povedala, da bomo predložili predloge sprememb, po katerih zahtevamo, da se ohrani število delovnih mest um, v EKI. Um, eh, tudi za nadaljne leto. Torej želimo, da se ohrani isto število delovnih mest kot v letu 2017. Sedaj pa uh, druge poslanke in poslanci želi kdo besedo v zvezi s proračunom. Če ne, potem pa bi dala besedo komisiji. Izvolite. Torej, kar se tiče eh, GDI eh, zdravja, bi rad podal eh, dva komentarja. Torej, kar se tiče Brexita, torej sedaj imamo osnutek proračuna in komisija ne more pravočasno predložiti popravljenega proračuna, ki bi vključeval tudi spremembe za EMO. Zelo eh, smo veseli, da boste predlagali to, da bi, eh, da bi predlagali eh, zneske iz osnotka proračuna, v, na, če bo svet predlagal znižanje. Hvala lepa, toliko z moje strani. Hvala lepa, sem gospod Klausen iz Evropske komisije. Spregovoril bom v zelo močnem trenutku. Eh, žal nihče ni mogel eh, odgovoriti o, na vprašanja v zvezi z live. Predlagal bi, da bi se vrnili k temu vprašanju eh, kasneje in se upravičujem za to neprijetnost, da ne glede na to, da smo tu, ne moremo odgovoriti na vaše vprašanje v zvezi z live. No, vprašanje me zanima, ampak ne vem, če se bomo k temu vprašanju lahko še vrnili. Ampak gotovo boste lahko še prejeli uh, odgovor Evropske komisije v zvezi s tem pomembnim vprašanjem. Dobro. Potem pa hvala lepa za vaše pripombe in za vašo podporo. Vidim, da Eh, sem očitno upravila dobro mesto, kaj ti naširoko ste me podprli. Vse je razumno. Sedaj imate čas za predloge sprememb in uh, prosim, da kontaktne osebe za uh, agencije predložite predloge v zvezi z uh, niženjem števila osebja v agencijah. 12. juli ob 11. Eh, je rok za predloge sprememb. Kot sem dejala, mm, stališče sveta pričakujemo konec meseca med 20. in 24. julijom. In če bo prišlo do rezov, bom eh, unesla uh, predloge sprememb, ki bodo dvignili sredstva na teh uh, proračunskih vrsticah do konca julija. 31. Eh, avgusta eh, v četrtek eh, na prvi dan dela po poletnem premoru pa bomo to obravnavali v odboru Envi. Dobro. Pa prejdimo pa naslednji točki na dnevnem redu in sicer to izmenjava mne za gospodom Gertom Dansetom. Dobrodošli pri nas, lepo vas pozdravljam. Seveda poznate gospoda Danceta, on je izvršni direktor Ehe. To je naša letna izmenjava mnen, to je del eh, rednega dialoga med agencijo in Evropskim parlamentom. Imeli bomo priložnost, da spregovorimo o delovnem programu, zlasti o strateških načrtih za leto 2011. To vključuje eh, kar največjo razpoložljivost visokokakovostnih podatkov, da bi omogočili varno proizvodnjo in pa uporabo kemičnih snovi potem delo z nacionalnimi organi in deležniki za to, da bi opredelili um, uh, kemikalije, ki so uh, zaskrbljajoče, potem da bi uh, obravnavali uh, nove zakonodajne naloge učinkovito in pa. Um, in pa da bi se pri tem prilagodili tudi omejenim virom. Predložili ste poročilo o napredku Eh, kar se tiče uresničevanja eh, uredbe biocid, eh, biocidov v zvezi z biocidi in pa REACH. Lahko bomo razpravljali tudi o posledicah osnutka proračuna za leto 2018 za vašo agencijo. Vem, da se delno sami financirate. Torej, odvisno je od pristojbin se strani industrije, kako visok prispevka, visoke potem prispevek Evropske unije. Um, predvideno je, da se uh, bo število delovnih mest znižalo za dve. In ta hip nimamo osebja, ki bi pokrivalo endokrine motilce prišlo pa je tudi, eh, zniža, pa je tudi eh, do znižanja predvedenih sredstev in sicer za, to je tudi oblika kazni zaradi tega, ker se, ni dovolj, ker se niso dovolj eh, izvajala plačila iz preteklega leta oziroma iz leta 2016. Dobro, besedo bom sedaj dala vam. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Um, Torej, jaz sem predstavil predstavitev za vas, kar se tiče vaših pripomb. Eh, k njim se bom vrnil, eh, ko, bomo, ko boste postavljali vprašanja. V, vašem, v mojem svojem prispevku pa bom delno pokril tudi vaše pripombe iz uvoda. Torej, um, gospod predsedujoča, eh, spoštovane poslanke in poslanci, zelo sem zadovoljen, da sem danes z vami in da imam to zgodne in nenavadno priložnost, da eh, spregovorim. Kot veste, se približuje konec uh, mojega desetletnega uh, predsedovanja te uh, agenciji in rad bi vam povedal, kaj je to pomenilo za me osebno in za Evropsko unijo. Zelo se veselim vašega odziva in pa vaših morebitnih vprašanj. Kot vedno, ko pogledamo nazaj v življenju, nas. Um ča, se čas nekoliko poigra z nami, kajti dogodki v preteklosti so videti, kot da bi se zgodili včeraj, hkrati pa kot da bi se zgodili stoletja eh, nazaj. In tako čutim tudi jaz. Eh, pred eh, kratkimi desetimi leti, torej v letu 2007, se je zgodilo sledeče. Torej Bolgarija in Romunija sta se pridružili Evropski uniji in devet držav člani se je pridružilo šengenskemu območju. Potem medvladni urad za podnebne spremembe je dejal, da je človek povzročil globalno segrevanje. In pa eh, začutili smo prve eh, znake eh, globalne finančne krize, ko, eh, propa, ko je propadel Lehman Brothers in pa ko eh, BNP Paribas ni mogla več, eh, je blokirala eh, dvig sredstev. V istem letu pa sem jaz sodeloval pri ustanovitvi nove agencije Evropske unije EKA v Helsinki. To so bili izredno razburljivi in pionirski dnevi. Pripravljali smo uh, začetek delovanja REACH, to se je zgodilo eno leto kasneje in um, soočali smo se z velikimi izzivi, omogočali smo družbam, da so vnaprej registrirali kemikalije in sicer v roku do roka 1. decembra 2008 in na 10 tisoče eh, družb se je vnaprej registriralo 10, 20 krat več, kot smo to pričakovali ustvarjali. In tisti, ki so že kdajkaj ustanovili od samega začetka, si boste predstavljali, eh, kakšni občutki so nas takrat spremljali. Naj vam povem mojo zgodbo. Začel sem delati januarja 2007 kot začasni izvršni direktor agencije. Eh, potem decembra pa ste me imenovali, da sem eh, opravljal to funkcijo za prvo obdobje naj vam povem, da mojega imenovanja niste vsi pozdravili. Bil sem uradnik Evropske komisije, vodil sem eh, enoto REACH v generalnem direktoratu podjetja in številni ste menili, da se bom preveč osredotočal na vidik Evropske komisije in pa industrije. In takrat eh, je bilo kar težko na javni predstavitvi v Evropskem parlamentu. Pomagali ste mi razumeti to, da uh, eh, moram vzpostaviti zaupanje uh, vame in da bom moral razširiti svoje izkušnje. In tako sem moral sprejeti širšo paleto deležnikov, uh, kajti nujno sem potreboval njihovo podporo. Mm, lotil sem se tega izziva in upam, da sem vam dokazal, da ne glede na to, da kakšno ozadje imamo, če imamo prave izkušnje, je možno prav vse če ste odgovorni za tako pomembno agencijo Evropske unije, potem ugotovite, da so pragmatizem, eh, poštenost, odkritost, ponižnost zelo pomembni, hkrati z razumevanjem, da eh, ciljev ne morete doseči sami. In kar se tiče EKA, je bilo nujno potrebno sodelovanje. Torej, družbe so morale sodelovati z nami, države članice so morale dati na voljo svoje strokovnjake eh, in eh, organi so morali ukrepati in pa službe Evropske komisije so morale zauzeti skupne stališče. Eh, torej, vsi so morali sodelovati. Naše osebje je zelo trdo delalo in če vsega tega ne bi bilo, potem ne bi bili danes v tako dobrem položaju, kot smo. Rad bi se zahvalil eh, gostitelju, torej Helsikim in pa eh, državi Finski, kajti eh, zelo so podprli agencijo. Dali so nam na voljo primerno zgradbo, potem smo dobili sporazum o sedežu, dobili smo pravni status za osebje in eh, dobili smo tudi Evropsko šolo za naše otroke. In naši gostitelji so še vedno vzor za eh, učinkovitost in eh, prijaznost. Zelo sem ponosen za to, da sem odigral svojo vlogo eh, v EKI. Eh, agencija mora delati neod, neodvisno, pregledno, učinkovito in mora biti zavezana eh, blagostanju. In moj naslednik ali moja naslednica bo prevzel agencijo za zelo motiviranim osebjem, ki je zavezano k zaščiti človeškega zdravja in pa okolja in se je, osebje se je pripravljeno soočiti z izzivom. Eha, je to za evropske državljanje, pa tudi za eh, družbe eh, oziroma za podjetja, ki uh, imajo velike naloge za to, da delujejo skladno z Ričem, Baparajem, Celepajem in Picom. To so bila uh, zelo pomembna leta. Uh, delavci sem moral prav na vse strani uh, prilagajati, sem se moral, videl sem, če sem sposoben, ampak seveda sem se prizadeval za to, za kar si vsi, da bi uh, nekaj spremenil. Eh, in to velja za politike, za javne uradnike. Eh, torej vsi mi želimo doseči pozitivne posledice za državljane. In eh, revolucionarna zakonodaja na področju kemikalije Evropske unije, EHA in pa tudi vaš odbor ste mi to omogočili. Čez nekaj meseci pa bo eho uh, zastopal nekdo drug in tukaj v odboru se bo predstavil nekdo, kot sem se jaz pred desetimi leti in upam, da uh, boste podprli tega novega uh, izvršnega direktorja. Kdorkoli že to bo, bo potreboval vaša podpora. Nov izvršni direktor se bo soočal s so številnimi izzivi, nekateri, z nekaterimi enakimi izzivi, kot sem se soočal jaz sam in z nekaterimi novimi. Nenehni izziv je ta, da uh, ima, ima eha dovolj sredstev, da upravlja dobro svoje, del, svoje delo sooča vsaka organizacija. Še toliko bolj pa organizacija kot je EHA, ki se sooča z vedno več dela. E, veliko se zahteva od deležnikov, vedno manj pa je virov. Imam prvo izkušnjo s tem. Kakšno popraševanje je potem tudi zunaj Evropske unije, kajti Kitajci bi radi delovali skladno z ričom. E, to si želijo za svoje izvoze in vodi jih e, želje, da bi zaščitili okolje. In to je dobro tudi za Evropo, kajti um, varnejši proizvodi, ki prihajajo iz Kitajske, so dobri za uh, nas vse. Moj naslednik bo potreboval vašo pomoč pri tem. Uh, torej, Evropa ima v EHI veliko strokovnega znanja in zato ima smisel, da prosimo agencijo, da naj stori še več, ampak potem morate zagotoviti, da bo imela EHA tudi osebje in primeren proračun. Dovolite, da vam ponudim izziv. Zakaj inštitucije potrebujejo tako visoko raven nadzora nad osebjem eh, agencije? To zlasti velja za tiste, ki se financirajo iz pristojbin, ki se same financirajo. In, um, zakaj je toliko nadzora? Zakaj je takšen nadzor komisije in sveta nad številom uh, zaposlenih? Mislim, da bi eh, morale agencije, ki so se dobro odrezali v zadnjih desetih letih proste roke, da se odločajo eh, glede teh stvari. Seveda pa morajo biti odgovorne za to, kar predložijo. Seveda morajo zagotavljati visoko vrednost za plačan denar. Eh, moj naslednik se bo moral soočati tudi z naslednjim izzivom, z visokokakovostnimi podatki. Eh, kajti eh, podjetja morajo zagotavljati eh, visoko kakovostne podatke, podatke glede kemikalij, ampak ti podatki niso vedno dobri in tukaj treba stvari še izboljšati. Kajti, če ti podatki niso skladni za standardi, potem ima to za posledico tudi tveganja. In to je velik izziv, kar se tiče riča. Zato se zelo prizadevam za sektorski kolaborativni pristop tako da bi eh, tisti, ki so se skupaj registrirali, prevzeli odgovornost, da eh, dvignejo kakovost svojih dosijajev in da eh, izpolnjujejo standarde. Potem je tu še tretji izziv mojega naslednika, prejemanje informacij o atipičnih vrstah oblik e, snovi, kot so naprimer endokrini motilci, polimeri in nanomaterjali. Še vedno se prizadevamo, da bi dobili podatke o nano oblikah snovi in kot sem že omenil, potrebujemo zanesljive podatke, ki nam bodo omogočili našo, so, našo sodbo o tveganju za ljudi in okolje. Podjetja so preveč kratkovidna in zagotavljajo minimalne podatke. Napočil bo dan, upam, da ta dan ni preveč oddaljen, ko bo komisija imela uh, pogum, da zapolni to vrzeli in da bo uh, EKA uh, imela močnejša tla pod nogami, ko bo zahtevala od podjetij uh, podatke o nanooblikah. oblikah. Eh, prosim, da uporabljate tudi eh, opazovalnik, eh, o, na, nano opazovalnik, ki, bomo, ki smo ga sprožili 14. junija. Tukaj boste našli objektivne podatke o, nano, o nanomaterjalih. Vedno več bo tukaj materijala in upam, da bo to postal pomemben prispevek. Um, razpravi o nanih in pa o njihovem vplivu, pa naj bo to dober ali slab. Pravzaprav sem optimističen, kar se tiče kemikalij v Evropi. Občutek imam, da gremo vsi v isti smeri. Uh, um, imamo cilje za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jih izpolnjujemo, etična ulaganja, um, rast podjetij, čisto okolje, uh, zaščita delavcev in potruš, potrošnikov, uh, boj proti onesnaževanju se plastiko. Eh, potem cilj, da bi znišali izpostavljenost snovem, ki škodijo ljudem in okolju. Potrošniki zahtevajo varnejše proizvode, ki so etično proizvedeni in ki ne škodijo. Zakonodajalci, eh, potrošniki in podjetja morajo biti na isti strani in če se to zagotovi, potem se bodo posledice gotovo pozitivne. Prva velika priložnost je, da, da EKA podatke, ki jih je zbralo v okviru Riča, eh, na razpolago za razvoj. Pred kratkim smo dali na razpolago podatke rič raziskovalcem, ki jih je možno naložiti in to še več tega načrtujemo tudi v prihodnje. Podatki rič lahko prinesajo visoko vrednost državljanom in lahko podprejo tudi eh, številne eh, želje pri oblikovanju politike. In eh, graditi moramo na ulaganjih, ki smo jih že zagotovili. Eh, torej eh, za IHA, IHA je porabila 1 milijard evrov v desetih letih, 60 odstotkov je so plačala podjetja za pristojbinami. Torej, um, Podjetja potrebujejo maksimalno predvidljivost glede pravnega vpliva kemikalij, ki jih uporabljajo ali proizvajajo. Naprimer, potrebujejo zgodna obvestila o snovih, ki smo se jih pogledali v zvezi z eh, morebitnim eh, tveganjem, tako da lahko pravočasno razvijajo inovativne eh, alternative in da izkoristijo prednosti trga. In končno predsedujoča, podpredsedniki in spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa odboru za podporo in na svete, ki ste mi jih dajali in neki v zadnjih desetih letih. Upam, da sem vas prepričal, da sem bil pravi mož za to delo. Prav tako bi rad se zahvalil za delo poslanceva za stike, časih Satohasi Stepa, Julie Curling ki sta bili zelo zavezani temu delu. Na začetku svojega mandata smo vzpostavili našo podjetniško identiteto in misijo, vizijo in niz vrednot, ki zadostujejo EKI in našim partnerjem. Naj vas spomnim na našo vizijo. EK skuša postati vodilni regulativni organ, kar se tiče varnosti kemikalij na svetu. Morda se vam zdi, da je bilo to preveč optimistično, ampak dejansko menim, da smo to že dosegli v teh desetih letih. In sedaj se lahko upokojim srečen z mislijo, da sem pomagal Eki na poti tja. In vi tudi ste pomagali mimo grede. Hvala lepa še enkrat, sedaj pa se veselim vaših vprašanj, da se bom odgovoril na nje. Uh, uh, Hvala lepa. Tako, sedaj pa vidim, da imajo kolegi vprašanja. Seznam že imam. Najprej. Pa seveda gospa Gerling. Poslanka, ki je skrbela za stik z vašo agencijo. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš govor ki je bil nekoliko drugačen kot običajno. Naj torej podam nekaj bolj širokih vprašanj, bolj kot običajno. Najprej, potovali ste, omenili ste Kitajsko in zanima me, ali nam lahko podate kaj vaših razmislekov, kar se tiče Riča, globalno gledano, globalnega regulativnega okolja. Zdi se, da obstaja predvsej groba analiza, da je REACH konkurenčen eh, z revidiranim režimom Toska v ZDA. Po tem, ko Trump ne govori veliko o kemikalijah, večinoma o podnebnih spremembah. Vendar pa zdi se mi, da tudi na področju kemikalij obstajajo določene vprašanja, kako odločen bi naj bil ta novi režim Toska. Sveda me zanima, kaj misli ostali del sveta, še posebno Kitajska, glede tega. Saj vemo, da spodbujajo američani zelo dejavno, da bi uvedli režim Toska. Ali se to še počenja ali se kaj spreminja? In drugič rada bi poprašala o rokih. Naslednje leto 2018 za MSP je. Vem, da je to zelo pomembno za vas, veliko dela ste v zadnjih letih vložili v to, da bi vlašali delo za MSP. Zato je škoda, da nas zapuščate nekaj mesecev pred iztekom roka. Kaj menite? Ali bodo MSP-ji izpolnili ta rok? Ček. Najprej vsa vprašanja, potem pa odgovori. Gospod Poc. Hvala lepa, predsednica. Kaj naj rečem? Je kaj brez vas ne bo enaka? Seveda pa imam nekaj vprašanj in to ste verjetno pričakovali od mene najprej. Ko si pogledam kemikalije, biocide, kako se jih ocenjuje v EU, potem imam določene osebne pomisleke, da obstajajo razkorake v zakonodaji. Najprej, in to bi rad vaše mnenje, ko ocenjujemo nevarnost pesticidov ali biocidov, včasih izpustimo zelo enostavno stranske učinke teh kemikalij. Naprimer, dober primer, to je glifosfat, moja priljubljena molekula, verjetno ste to pričakovali. To je bilo patentirano kot antibiotik, po mojem mnenju, pa ni možnosti o naših postopkih ocene, da bi to ocenili. Torej, antibiotik uporabljamo na naših poljih, ne da bi imeli možnost, da stranske učinke zajamemo kot nevarne, kot nekaj, kar lahko ustvarja nevarnost, še prav posebno, ko se soočamo in se skušamo spopasti z antibiotsko odpornostjo. To je prvo vprašanje. Potem pa drugo, širše gre za vaše izkušnje v teh desetih letih. Naj vas povprašam o vašem osebnem mnenju, v kolikšni meri menite, bi si morali ogledati našo zakonodajo in procese ocen glede na dokumente Monsanta. Bi ta vpliv strani podjetij lahko bil znaten? in koliko bi to nevarnost morali imati resno v EU. Hvala lepa, gospod Pot. Sedaj pa gospod Florenc. Ja, je Dansen. Hvala lepa, gospod Danset. Danes nisem želel pregovoriti na temo. Želel sem vas spomniti še enkrat na to, da smo pred veliko, da so pred veliko leti, kad sem bil predsednik odbora in vi, obdarovala svežen rič. To je bilo tisoč strani takšen svežen. In ko ste potem vstopili v to razpravo, smo se vsi spraševali, moj bog, kako bomo pa sploh vzleteli za sem tem. Imeli smo 20 različnih načinov, kako se tega lotiti. Nikje globalno gledano pa nismo imeli primera, kako bi se tega lotili in bi jih poprašali, kako so to storili. Veste, da prihajam iz države, kjer imamo veliko industrije, še vedno na srečo. Zdelo se mi je, da nam ne bo uspelo. Videl sem že naslove Florence uničuje kemijsko industrijo v Nemčiji. Rezultat pa je, da imamo danes tisoče novih produktov, ki smo jih spoznali. Imamo pa težave z 20, 30 snovmi, na primer. teh morda ni možno ustrezno oceniti, vendar pa naš cilj je bil ustrezno ovrednotiti nevarne snovi. Bilo je tudi jasno, da bo katera snov morala izginiti z površja zemlje. Gospod Danset, vi ste mi prinesli srečo, kajti koliko krat pa smo že vas prosili za pomoč v začetnih letih, v prvih letih, ker nismo točno vedeli, kako vse urediti in še prav posebno MSPM, ste gradili mostove, ki so jih potem tudi izkoriščali. Veliko ljudi gradi mostove, pa potem teh mostov nihče ne uporablja. To poznamo. Torej, bili ste nekdo, ki je gradil mostove in industriji in MSPM ste zelo pomagali. In kritika je postala tudi veliko bolj vsebinska. Sedaj pa samo še šala. Gospod Danset če bi bilo dobrojeno kloniranje za službence EU, potem sledi model, ki bi ga uporabili. Um, Hvala lepa. Gospa Dornano. Pardon, merci. Euh, Eh, oui. Hvala, gospa predsednica, spoštovani gospod direktor. Moje prvo vprašanje zadeva izvajanje uredbe REACH in eh, kompleksnost eh, ocenevalnih postopkov za oceno tveganja strani podjetij. Ne vemo, da obstaja perverzni učinek, kaj ti. Eh, eh nekateri potem izberejo manj kompleksne proizvode ali pa ne registrirajo proizvodov. Eh, kakšni ukrepi so na voljo za to, da se temu zoprstavimo? Potem drugo vprašanje, to pa zadeva upravljanje z osebjem znotraj agencije. Eh, vem, da ste vi spoštovali cilje zmanjšanja osebja, ampak eh, ni pa predvideno povečanje osebja za pokritje novih nalog, ko gre za endokrine motilce. Eh, ali lahko pričakujemo arbitražo in kako bi upravičili eh, takšne primere? Hvala. Hvala lepa, gospa Dali. Hvala lepa, predsednica. Dobar dan, gospod Danset, hvala, da ste z nami. Če smem, To je bila osvežena predstavitev. Nekoga, ki je že deset let v agenciji in sedaj odhaja in si lahko objektivno ogleda, kateri so glavni izzivi. To, kar sem potegnila iz vaše predstavitve in o tem bi vas želela poprašati, namesto da se osredotočimo to, kar se je zgodilo in kaj ne v preteklosti, je to, kar ste predstavili danes, nekakšen začaren krok, Na določeni točki ste omenili, da si potrošniki želijo varnejših proizvodov zase, pa tudi želijo si proizvodov, ki ne povzročajo škode njihovemu zdravju in okolju. Istočasno pa ste navedli dva izziva. Prvič, da podatki, ki jih imamo glede snovi, niso vedno zadostni in da to potem pliva tudi na analizo agencije in na prepoznavanje tvegan. Po drugi strani pa tudi izziv pridobivanja informacij, ki niso vedno zanesljive. Podjetja so kratkovidna, ko ponujajo samo minimalne informacije. Kaj menite, kako bi ta začarani krok lahko dejansko prekinili? Še prav posebno glede na to, da agencija je odvisna tudi od pristobin industrije. Katere ukrepe bi torej lahko uveljavili, zato da bi zagotovili, da bo industrija ponudila zanesljive podatke, ki bodo zagotavljali analizo podatkov, ki niso samo minimalni in ki bodo resnično lahko izpolnjevali cilj vaše agencije, ta pa je nudenje varnih proizvodov za ljudi in za okolje. Hvala lepa. E, gospa Lijo. Vielen Dank, <clears throat> Frau Vorsitzende. Ähm, lepa, predsednica. Najprej bi se tudi sama rada prisrčno zahvalila za vaš prispevek, ki, kot je bilo rečeno, je bil malo drugačen, kot smo navajeni tukaj. In sedaj moram reči, da sem slišala eh, tudi malo žalosti v poslavljanju. Uh, In sedaj seveda pa ste omenili tudi prihodnost agencije, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Pogovarjali smo se o proračunu in tudi za EHO ste morali sprejeti, da boste morali dve delovne mesti črtati v novem proračunu. Tudi pri EFSI je tako in to se mi zdi napačna pot. Vedno več kemikalije na trgu, vedno bolj zapletene so njihove ocene, govorimo o vplivih tudi tukaj v parlamentu in če sedaj istočasno nižamo število zaposlenih, potem mislim, da je to napačna pot. Zato torej filozofsko vprašanje, mar ne bi potrebovali za več kemikali, več dela, več osebja za agencijo, kot je EK in bi morali potem mi kot EU bili, biti bolj pripravljeni namenjati ta sredstva in omogočiti to delo agenciji. Uh, uh, um, Gospod Brennan, hvala lepa. Predsednica, hvala lepa, direktor. Dejali ste, da je agencija na Finskem in dejali ste, da je Finska bila zelo dobra država gostiteljica za agencijo. tako kot Julij sem britanski poslanec Evropskega parlamenta in ko veste, bo Britanija zapustila EU. Imamo kar nekaj agencij, ki so v Združenem kraljestvu in ki jih bomo žal izgubili. Ne sprašujem vas po politični oceni, vendar pa zanima me, ali bi lahko z vašega vidika, kot nekdo, ki je pristojen za agencijo, ocenili, kakšne so prednosti za Finsko kot državo gostiteljico, da je imela eno večjih agencij Evropske unije, ki je imela svoj sedež na Finskem. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, toliko strani poslank in poslancev. To so vsa vprašanja. Sedaj pa gospod Danset, prosim za odgovore. A morda še komisija najprej. Komisija? Ne, prav, potem pa kar vi, prosim. Ok, thank you. Um, so I, I try to go Hvala lepa. Torej, bom šel po vrsti. Prvo vprašanje, kar se tiče obiska na kitajskem nedavno. Da, res. Kitajska vlada je zelo zaskrbljena zaradi kakovosti svojega okolja, človeškega zdravja in si želijo boljše zakonodaje, da bi lahko zaščitili svoje državljane glede na to, da je bila prednostna naloga ta, da ne je prihajalo do nadaljnih eksplozij, ko je umrlo več kot tisoč ljudi, ko je eksplodirala tovarna na kitajskem. Sedaj so torej za trenutno stanje skušali zagotoviti varnost snovi, isto kot zdravje in okolje, in zato je želijo to pregledati, revidirati. Torej, Kitajska je odprta, kitajske oblasti, različna ministerstva si želijo našega znanja iz Evrope za dosego podobne ravni zaščite. Bal sem se, da bomo imeli konkurenco z revidirano Tosko, ampak tako ni. Zdi se, da tako ne bo. Kitajska je vedno manj prepričana, da je ameriški način zaščite eh, svojih državljanov najboljša pot naprej dolgoročno gledano. In to je bilo olajšanje, glede na to, da so mi predtem dejali, da je ravno nasprotno. Tako da mislim, da ima Evropa veliko priložnost, da svoj model proda Kitajski. To bo zaščitilo državljane, ne samo na kitajskem, ampak glede na to, da Kitajska izvaža zelo veliko svojih proizvodov tudi k nam, pa to zaščitilo tudi naše državljane. In to je zelo pomembno. V Guangzhouju, v kantonu, sem govoril, 70 odstotkov vseh igrač, ki jih uvažamo v EU, se uvaža z Kitajske. 70 odstotkov vseh igračev na Kitajske se proizvaja tam, torej 50 odstotkov vseh igračev prihaja tam. In če bomo torej resnično to zagotovili, ta izvoz modela, bo to pomembno tudi za nas. Dobro je bilo, da so lokalni organi bili pripravljeni odpreti celo urad za pomoč MSP-em pri uvedbi novih standardov. To je torej predvsej obetaven razvoj dogodkov. Drugo vprašanje, rok 2018. To je resnično pomemben rok. Prvi znaki niso prav pozitivni. Veliko manj registracij MSP-ju imamo, od 1 do 10 ton, ta nižji obseg, kot smo pričakovali, to pomeni, da MSP-ji nekako ne zaupajo. Imamo pa veliko več sporov glede širjenja podatkov. Stroški za pristobine za MSP je za zelo majhne glede na popuste, ki jih imajo. So še vseeno predsečni in kljub eh, izvedenim aktom, ki smo jih sprejeli v komisiji, zahteva nekatera večja podjetja nevrikanske pristobine tako da v skupini za stike skušamo skupaj s komisijo in z glavnimi eh, združeni industrije ugotoviti, kako naprej, septembra ali oktobra, bomo skušali zagotoviti bolj jasne smernice, kar se tiče razumne cene za pismo o dostopu, tako da bodo podjetja lahko še vedno poslovala, namesto da bi, tako kot sedaj grozijo, se popolnoma umaknila z trga. Mislim, da torej imamo še kar nekaj dela za opraviti. Istočasno pa to kaže tudi na dejstvo, da obstaja morda resno tveganje, da bodo pristobine, ki smo jih podali za 2018, precenjene in da bomo torej morali ugotoviti, da bo veliko manj prihodkov, kot smo menili. Vedno so nas krivili, da bomo imeli več prihodkov, komisija, da se je za to krivila, sedaj pa obstaja veliko tveganja, da ne bo dovolj prihodkov. Potem bo to velik izziv za komisijo, da zagotovi, da bo agencija dobila dodatna sredstva tekom leta za zadostitev roku. To zahteva vsaj 100 članov začasnega osebja, zato da lahko preverimo, da se jih odpremo posamično, ne pa samo sistematično prek računalniških sistemov. Že samo to zahteva 50 dodatno zaposlenih naslednje leto. Gremo naprej. Aha, preden storim to. Ah, ne, bom potem kasneje. Dobro. Gremo naprej. Vprašanje gospoda Poca. Jasno je, da res obstajajo vrzeli v znanju, ki jih želimo zapolniti. Vem, da vas eh, zanimajo nevarne snovi, naj se gre za kemikalije, biocide ali pesticide. Res je. Mi ti moramo prave vzorne primere, kar se tiče naštevanje teh kemikalij zelo jasno, vnaprej, koliko se le da, tako da se lahko razvijajo dodatne možnosti, še pravočasno. In to velja tudi za primer glifosfatov, ki ste jih omenili. Žal smo pristojni samo za oceno nevarnosti. Analiziramo to glede na kriterije CLP, glede nevarnosti, ogrožanja. Učinek antibiotikov pa ni del teh eh, znanih slavnih desetih točk. Tako da nimamo pravne podlage, da bi to upoštevali. Prav tako. Ne ocenjujemo vrednosti deščite naših pridelkov. To je torej naloga, ki je zaupana EFSI za odobritev glifosfatov, za odobritev oziroma za navajanje nevarnosti, ki jo povzročajo. Potem nacionalni organi odločajo o proizvodih, ki se lahko uporabljajo za obdelovanje pridelkov. Torej obstaja delitev pristojnosti. Potem pa odločno pozivate temu, da bi nas dokumenti iz Monsanta morali voditi do tega, da bi razmislili o našem delu ocene kemikalij, ker v bistvu še desetletja vedno bolj breme dokaza, skušamo naprediti podjetjem in da bi na podjetja sama testirala kemikalije glede na standarde GLP z uporabo tudi neodvisnih laboratorijev. Torej, nekaj obtožb, nekaj dokazov je, da je Monsanto ZDA manipuliral z določenimi vsaj študijami ocen nimamo pa dokazov, da je manipuliral s testi iz laboratorijev, kar je glavni razlog za naše lastne analize. Če bi se pa to zgodilo, bi pa to seveda ogrozilo naš celoten sistem, kako delujemo in bi potem seveda to pomenilo, da morajo javni organi bolje pregledovati, kaj prihaja iz teh laboratorijev in morda izvajati tudi svoje lastne teste in bi industrija morda morala potem plačevati za te teste javnih organov. Kakorkoli že, to ni del našega trenutnega sistema in tega ne moremo spremeniti kar čez noč. Hvala lepa, gospod Florenc, za prijetne besede glede tega, kar sem dosegel v zadnjih letih. Res je, ko smo začeli z oceno vplivov predloga in potem smo v sodelovanju dokazali, da bo vpliv zakonodaje spremljiv. Preverili smo REACH, preden smo ga začeli izvajati in zaradi tega intenzivnega sodelovanja med vsemi akteri, ne samo industrijo, temveč tudi z nevladnimi organizacijami in sindikati, smo toliko dosegli pri riču, kar se tiče sprejemanja v družbi, kar pomeni, da imamo sedaj zakonodajo, ki izboljšuje kakovost kemikalije in zaupanje v kemikalije. Rezultati Eurobarometra pravijo, da se je zaupanje potrošnikov v kemikalije v teh desetih letih dramatično izboljšalo. In seveda, zahvala gre v prvi vrsti Riču. Kar se tiče MSP-jev, pa sem že dejal, storili smo že veliko pri izboljšanju naših smernic, čeprav posebno za MSP-je. Moramo pa še vedno omogočiti, da eh, bo registracija manj draga. Predlagal sem nekatere manj radikalne naše rešitve v preteklosti, ki niso bile sprejete, sedaj pa moramo iskati rešitve, ki so znotraj pravnega okvirja dan danes, zato da bomo zagotovili, da bomo zajeli kar se da veliko MSP-ov. Vse to. Interakcija med velikimi podjetij in MSP-ji, je tista, ki je največja dodana vrednost za družbo, po moje. Izvajanje riča. bi lahko to pomenilo kakšno perverzijo, kakšen nasprotnen učinek. Pokazali smo, da če imamo ravnovesje po eni strani med okoljem in človeškim zdravjem, po drugi strani pa konkurenčnostjo in inovacijami s promocijo alternativ, da je to tisto pravo ravnovesje, zato da zagotovimo, da bo ta zahtevna zakonodaja zagotovila najboljše kemikalije za prihodnost, najboljše snovi in bo potem seveda zagotovila trajnostni razvoj za industrijo Evrope in bo tako industrija tudi konkurenčna. Kadrovska politika. Po spostavitvi agencije po petih letih smo morali potem znižati za 2 odstotka na leto osebe 10 odstotkov vse skupaj. To je torej bila dodatna zahtevna naloga ki smo morali izvesti. Na določen način sem imel srečo, da je bilo to delno nameščeno v biocidi, tako da ni to gledano, nismo manjšali števila osebja. Vendar pa morali smo seveda vseeno z manj osebja početi več in to je stalen boj. Sedaj pa smo slišali, da bomo morali govoriti tudi o mejah poklicne izpostavljenosti, potem proti strupna središča brez novega osebe tudi za, naprimer, endokrinne motilce. Zelo jasno smo povedali, da naslednje leto s tem ne bomo mogli začeti upravljati teh novih nalog brez novega osebja. Kajti, kot sem dejal, potrebujemo 100 začasnega osebja za zagotovitev dodatnih nalog in potem tudi še seveda dodatna sredstva za nadzor. Tako da prosimo, da ne bi zmanjševali števila zaposlenih pri nas. Če pa že, bomo zmanjšali to leta 2019. Ne želimo torej zmanjšati za 6 plus potem 2019 tri biocidne strokovnjake. Prvotni izračun je bil 6 minus 4 je 2, v resničnosti pa si želimo imeti 6 članov dodatnega, 6 dodatnih članov osebe. Potem začarani krogi, kako zagotoviti varne proizvode, če nimamo vseh podatkov ko sem govoril o kratkovidnosti, sem govoril prav posebno o nanosnoveh. Kljub temu, da je interpretacija komisije nas taka, da rič zajema vse snovi, resničnostna industrija sistematično trdi, da so v veliki meri nanosnovi zajete. Nedavne odločitve prizivnega odbora nam tudi ne olajšujejo dela, ko prosimo za dodatne informacije o nano materijalih. Torej, v bistvu potrebujemo to daljne delo, nadaljne delo komisije, da bomo ugotovili, v kolikšni meri so nanomaterjali zajeti. S trenutnim besedilom ne moramo zahtevati od podjetij pravno gledano, da nam nudijo vse informacije Kar se tiče drugih podatkov, ki niso visoko kakovostni in je potrebna izboljšava, pa moram reči tole. Kako lahko zagotovimo, da bi prekinili ta začarni krok? Trenutno izvajamo študijo, ki ocenjuje, kako industrija si tolmači določene člene, glede riča, da morajo aktualizirati svoje doseje in to redno. V praksi vidimo, da industrija to tolmači napačno. Mislijo, da ko so določeno stanov registrirali, ni več potrebno upraviti ničesar drugega. Ta člen, ki ima devet določb, popolnoma zanemarjajo, da je aktualizacija potrebna. Na koncu bomo verjetno ugotovili, da bo potreben izvedbeni akt ali celo sprememba riča, zato da zagotovimo, da bodo podjetja dejansko resno opravljala svoje delo in bodo aktualizirala svoje podatke redno z novimi znanstvenimi dognanji, z novimi informacijami o obsegu in z vsemi drugimi informacijami, ki so naštete v uredbi RIČ. Osebno sem mnenja, da je napak, da podjetju ni potrebno več plačati. Enkrat so plačali, potem, ko je potrebno aktualizirati in doseje in ko moramo mi praviti znanstveno delo, ki se nadaljuje, pa ni potrebno več plačevati. Normalno bi bilo, da bi vsakih 50 let podjetje moralo plačati dodatno pristajbino za dodatno delo, ki ga imamo. Mislim, da je to nekaj, o čemer bi se moral pogovoriti tudi vaš odbor, zato da bi nam pomagali pri zagotavljanju kakovostnih podatkov z vseh vidikov. Pojasnil sem že ta element krčanja osebja. Potem endokrini motilci, retroaktivnost. V bistvu smo od komisije prosili, da bi podali tri sporočila, ki bi potem vodila do dodatnega osebja, če, želimo, če želijo, da delamo na področju pesticidov, meja poklicnih izpostavljenosti in endoktivnih eh, motilcev. Pokazali smo že, da je dodana vrednost lahko veliko večja pri nas kot druge. Če pa bomo pri teh treh temah morali biti dejavni že naslednje leto, bomo potrebovali dodatno osebje. In to bi moralo razhajati iz poročila komisije. Zastezno finančno izjavo, ki potem tudi pojasni, kaj moramo storiti v tem oziru. To vključuje tudi centre za strupe. Imamo pa tudi četrti element, na katerem delamo in sicer komisija nas je prosila za študijo glede izvedljivosti. E, namreč e, ali so družbe in podjetja podvržena eh, tudi drugim zakonodajnim aktom. Imamo celo 50 zakonodajnih aktov in eh, ali eh, podjetja med vsemi temi drevesi sploh lahko še vidijo gost, to nas je zanimalo. Dobili bomo študijo o izvedljivosti, to pa lahko zagotovimo samo če bomo imeli dovolj sredstev. Kaj pa Finska proti Združenemu kraljestvu, kakšne so bile glavne koristi tega, da smo bili locirani na Finskem? Ne vem, ni šlo toliko za finančne koristi. Pomembno je, da smo imeli na voljo ustrezno infrastrukturo. Finska je že. Uh, pripravila to stavbo, preden je Eka sploh obstajala. Potem so se zelo potrudili, da so izbrali ustrezno stavbo. Eh, zagotovili so tudi stavbno dovoljenje, zato da so eh, znotraj stavbe eh, opremili tudi konferenčno dvorano. In tudi vse, kar so obljubili, so uresničili v ustreznih časovnih rokih. Mislim, da je to tudi zelo pomemben dejavnik. Deset tisoč obiskovalcev za to obišče eh, Finsko, pridejo tudi k nam na Eko in mislim, da je to tudi pozitiven učinek. Zdaj bomo morali poiskati novo stavbo po teh 14 letih in upam, da bo Finska nam nudila ustrezno podporo, zato da bomo dobili pravo stavbo po eh, pravih finančnih pogojih. Hvala. Hvala, gospod direktor. Hvala za vašo predstavitev in vse odgovore. Hvala za vašo profesionalnost. Zahvaljujemo se vam tudi za vaše delo in vam želimo vso srečo v prihodnje. Hvala. Dear colleagues, we are moving to our next item, which is... Uh, Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer gre za osnutek mnenja o pospeševanju inovacij na področju čiste energije. ITR je pripravila poročilo na lastno pobudo na osnovi sporočila komisije. Mi pa smo zadolžili gospoda Eka, da pripravi osnutek mnenja. Gospod Ek bo takoj dobil besedo za predstavitev. Izvolite. Danke, Frau Vorsitzende. Verehrte Kollegen. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Prehod od fosilne energije na čisto zeleno energijo, eh, ki si jo je zastala Evropska unija in ki jo spodbuja, ima potencial, da prenese številne prednosti. Prednosti za družbo, prednosti za potrošnice in potrošnike in seveda prednosti za gospodarstvo. Toda paziti moramo na to, kdo bo konec koncev užival te prednosti. Jaz eh, pričakujem, da bo ta odbor poskrbel za to, da bodo od tega imeli koristi potrošniki in majhne sika podjetja, ki bodo lahko učinkovito eh, uporabljali eh, trge. Torej, rešitve, nizkooglične rešitve morajo znižati zdravstvena tveganja, ki izhajajo iz fosilnih virov energije. In to je treba še naprej spodbujati. In seveda se moramo zauzemati za to, da bodo vsi imeli dostop do zelene energije, da bo ta dostop preprost, kajti preveč imamo ljudi v Evropski uniji, ki nimajo dostopa do poceni in čiste energije. Zato je treba ustvariti primerno vzdušje za ulaganja v energetskem sektorju. In zato potrebujemo visoka kakovostni eh, regulativni ukvir, zato da bi zagotovili tudi integriteto javnega sektorja. Poskrbeti moramo za to, da ta prehod eh, ne bo prilagojen zgolj interesom velikih eh, koncernov, ampak da bodo v spredju potrošniki. Kajti stroške eh, uničevanja okolja, onesnaževanja zraka in pa uničevanja našega zdravstvenega sistema zaradi bolezni, Eh, ki jih eh, sproža eh, izgorevanje fosilnih virov energije, nosi družba, ne pa industrija. Zato je treba nujno odpraviti subvencije za fosilne vire energije, kajti ti predstavljajo veliko uviro za prehod na čisto energijo. In iz tega razloga prosim Evropsko komisijo in države članice, da naj razvijajo jasno strategijo z jasnimi roki eh, in sicer tako, da bomo lahko merili tudi rezultate, da bomo imeli merila. To je zelo pomembna tema in že sedaj se veselim izmenjave mnen in pa sodelovanja s poročevalci v senci. Hvala lepa. Hvala, gospod Ek. Zdaj bodo spregovorili poročevalci v senci. Najprej gospod Lavija. Hvala, gospa predsednica. Eh, govorim v imenu gospoda Batičela, ki ni mogel priti na današnji sestanek. Prebral bom njegove zapiske. Evropski parlament eh, že vrsto let podpira pospeševanje tranzicije na konkurenčno nizkoglično gospodarstvo. To pa mora potekati na osnovi pravičnosti in varstva okolja. Te cilje treba zasledovati enako odločno. Do sedaj eh, je politika energetske učinkovitosti Evropske unije se osredotočala predvsem na tehnološki razvoj. Gledali smo predvsem na to, da bi zadostili potrebe državljanov, ko gre za ogrevanje, razsvetljavo in tako naprej. Potrošnik je v središču energetskega sistema in zdaj govorimo o decentraliziranih omrežjih. In osredotočiti se moramo na to, da bodo ta omrežja čim bolj nizko oglična. Komisija v svojem besedilu um, predlaga celo vrsto finančnih instrumentov, ki so na voljo uh, temu, da se oblikujejo uh, nizkooglični sistemi. In zato pozdravljam željo komisije, da spodbudi naložbe v celotni verigi ampak pogledati moramo tudi, kakšna je dostopnost do takega financiranja, kako lahko do tega dostopajo eh, lokalna in majhna podjetja. Določene države se bolj osredotočajo na nafto. Eh, sam pa mislim, da je treba poiskati alternative za premog in nafto. Podpreti je treba ljudi, ki delajo v laboratorijih, zato da bomo to dosegli. Potrebujemo tudi politično podporo v državah članicah, zato da bomo dosegli te cilje. Mi uh, proučujemo cilje do leta 2050 in radi bi eh, prišli do 40-odstotnega znižanja energetske porabe v Evropski uniji. Mislimo pa, da komisija še ni opredelila sistemov in instrumentov, ki bi to podprli, saj ne dovolj jasno. Zato moramo zdaj pogledati, kako uh, poskrbeti za preusmeritev v državah članicah. Mislim, da je res nujno nekaj storiti v zvezi s tem. Ko gre za financiranje inovacij, mislim, da lahko odločilno vlogo odigrajo sistemi s tem, da državljanom omogočijo, da se neposredno vključijo v proizvajanje čiste energije. Štiri prioritetne sektore imamo, to so obnovljivi viri energije, potem električna energija oziroma električna mobilnost. Potrebujemo pa tudi energetsko pozitivne stavbe. Danes proučujemo argumente eh, za to in mislim, da bomo po zaslugi teh argumentov lahko pripravili ambiciozen program, ki ga bomo na koncu lahko tudi vsi podprli. In sicer moramo energetski industriji dati ustrezne indikatorje. Hvala. Gospod Tanasesku je naslednji. Izvolite. Hvala. Čista energija za vse evropejce, to je svežen, ki je bil objavljen novembra leta 2016. Tu so vključeni tudi predlogi komisije in eh, s tem so povezane tudi obveznosti Evropske unije iz Pariškega sporazuma. Zdi se, da gre za kombinacijo rezultatov različnih eh, modelov za privrčevanje energije in pa kvalitativnih eh, študij. Eh, ta sveženje je prva priložnost za Evropo, da svoje domače energetske in podnebne cilje uskladi eh, z ratificiranim pariškim sporazumom. Eh, sporočilo komisije glede spodbujanja inovacij čiste energije je del širšega svežnja in tu je opredeljena strategija Evropske unije na področju energije konkurenčnosti in čistosti energetskega sektorja. Veliki rezultati zahtevajo tudi velike ambicije. Moramo pa upoštevati, da te direktive imajo namen, da se uh, ustvari čisto okolje, v katerem bodo državljani živeli. Potrošnik mora biti v središču energetskega sistema. Energetsko učinkovite projekte in pa rešitve bi morali spodbujati. Uh, in to zahteva odprte inovacije. Potrošnik eh, mora zahtevati konkurenčne nizkooglične eh, rešitve in zahtevati mora eh, tudi decentralizirane sisteme. Spodbujanje tranzicije na nizkooglično konkurenčno gospodarstvo je Eh, nujna eh, zadeva, to je tudi velika priložnost za Evropo in inovacije so pri tem ključnega pomena. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo delo. Eh, želim pa, da bi drugače ubesedil določene odstavke, zato da bi bolj odražali vključenost vseh akterjev v tem kompleksnem procesu. Mislim, da sodelovanje eh, med znanostjo, izobraževanjem in podjetji, eh, da je to ključnega pomena za spodbujanje inovacij. Potrebujemo tudi več finančne podpore za to, da se razvijajo in pa sprejemajo inovativne eh, rešitve. Mi bomo vložili določene predloge sprememb in upam, da jih bodo kolegi podprli. Hvala, gospod Tanasesko. Je tukaj kdo iz EKR? Ne? Alde? Ne, zeleni. Tudi ne, FDD. Gospa Dona Noho, želite kaj povedati? Izvolite. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospod Ek, za vašo predstavitev. Tudi jaz eh, verjamem, da je treba inovacije na področju obnovljivih virov energije okrepiti, ampak vaše poročilo um, podaja uh, določene izjave, morali pa bi jih dodatno razjasniti. Rada bi spomnila, da industrija plačuje uh, okoljske stroške, torej na podlagi načela uh, onesnaževalec plača. Torej, industrija že nekaj plačuje in ne smemo spodkopavati oziroma podcenjevati prizadevan podjetij potem, če želite eh, preusmeritev subvencij eh, na nizkooglične vire, potem moramo zagotoviti eh, tudi, da bo to dolgoročno vzdržno. In želim, da se princip tehnološke neutralnosti kar se da dobro spoštuje. Rada bi vas upozorila tudi na tveganje uhajanja oglika in sicer v primerih, ko. Uh, bi eh, se torej viri eh, selili, eh, to bi prispevalo, oprostite, tukaj nisem nekaj dobro prebrala, torej tudi uhajanje drugam po svetu ne bi bilo dobro in ne bi bilo v korist Evrope. Hvala. Želi še kdo besedo? Gospod Brennan, izvolite. Hvala. No, samo povezal bi to, o čemer razpravljamo z glasovanjem uh, jutri o LULUCF. Ena od stvari, ki jih lahko naredimo v zvezi z energetsko učinkovitostjo, je, da gradimo energetsko učinkovite stavbe, uh, eh, naprimer eh, lesene hiše so take, eh, moramo biti iskreni in reči, da lahko energetsko učinkovite domove gradimo tudi iz drugih materijalov, da ne gre samo za lesene hiše, ampak ti drugi materijali eh, imajo eh, visoko porabo energije pri proizvodnji. Naprimer, to velja za beton in eh, jeklo. Eh, tukaj se potem učinki eh, izgubijo. In eh, nekaj, kar želimo doseči z zakonodajo LULUCF, je, da se spodbuja gradna lesenih hiš posod po Evropski uniji. 8 odstotkov mm, izpustov CO2 -ja v svetu je posledica eh, gradnje betonskih domov. In bolj, ko bomo take hiše nadomeščali z drugimi materijali, eh, bolj bomo prispevali eh, k zmanjšanju izpustov CO2. Torej, pridelava eh, betona že prinese veliko izpustov. In to se dogaja tudi pri drugih verih. Torej, če bi v gradbeni industriji z lesom nadomeščali druge materijale, bi to bil tudi eden od načinov boja proti podnebnim spremembam. In jutri bomo glasovali o LULUCF in eh, obstaja široka podpora v različnih skupinah za eh, ta del zakonodaje. Mogoče bi poročevalec lahko omenil tudi uporabo lesa v gradbeništvu, zato ker se na ta način da na energetsko učinkovit način nadomestiti druge materijale. Hvala. Zdaj pa komisija, gospod Tolkens. Hvala. Evropska komisija se zahvaljuje članu eh, tega odbora, gospodu Eku, za mnenje glede našega sporočila eh, o spodbojanju inovacij na področju čiste energije. Mi podpiramo to politično eh, pobudo in to sporočilo oziroma vaše mnenje bo tudi prispevalo k obravnavi tega področja dostop državljanov eh, do energetsko učinkovitih virov energije je ključnega pomena. Na ta način eh, lahko tudi bolje spodbujamo inovacije. Eh, javne storitve in pa tudi zasebna podjetja lahko prispevajo k temu, omenjamo jih v našem sporočilu in o tem govorimo tudi v izvedbeni fazi. Thank you imamo svežen, čista energija za vse evropejce in Evropska komisija bo še naprej eh, spremljala energetske stroške in cene. Eh, vsake dve leti bomo izvajali take ocene in eh, upoštevali bomo cilje skupine G7 in G20, tudi kar se tiče izključevanja fosilnih goriv oziroma nadomeščanja teh goriv z drugimi. Države članice Eh, imajo tudi svoje načrte za to, kako postopno ukiniti subvencije za fosilna goriva. Mm, to je zapisano tudi v eh, trajnostnih ciljih tisočletja. Mislim, da to vrstne inovacije lahko prispevajo eh, k doseganju teh trajnostnih ciljev na celovit način posod po EU. Hvala. Hvala, gospod Ek. Želite besedo še enkrat? Ne. Dobro potem se vam zahvaljujem. Rok za vlaganje predlogov spremembe je 20. Eh, juli ob 12. oziroma 12. juli se popravlja predsednica ob 11. uri. Glasovali bomo 28. septembra tukaj v Enviju. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko. In sicer je to ugovor glede GSO soje. Mm, tukaj bomo obravnavali osnutek resolucije. Več članov je pri tej zadevi soporočevalcev. Začeli pa bomo s tem da besedo dobi gospod Stas. Eh, Hvala, gospa predsednica. Skupaj eh, s kolegi iz eh, zelenih liberalcev, socialistov in drugih smo vložili ta ugovor. Tukaj gre v bistvu že za neke vrste ritual Naj vam na kratko predstavim to temo. Vsi poznamo uredbo, ki trdi, da ne sme biti negativnih učinkov na zdravje ljudi, živali ali okolja. 26. januarja letos je EFSA podala svoje mnenje. In sicer o Hmm, tem predlogu. Jutri bomo glasovali o resoluciji, ampak eh, jasno je, da so v eh, času posvetovanja države članice bile zelo kritične do tega. Govorile so o neustreznih informacijah in negativnih učinkih na človeško zdravje in zdravje živali. Mnenje Eh, je torej neustrezno. Države članice upozarjajo na pomankanje študij, eh, prav tako na eh, pomankanje ocen učinkov na zdravje, ki še niso bile končane. In vsi vemo, da gre tukaj za sojo, ki je odporna na herbicide na osnovi glufozinata in amonijaka. In to lahko prinese učinke eh, toksičnosti in pa uh, hormonskih neravnovesij. Uh, uh v vodnih izjavah od D do K govorimo o tem. Mi smo vlagateli tega ugovora, s tem pa želimo upozoriti na dejstvo, da imamo tudi poročilo Združenih narodov o negativnih učinkih pesticidov, še posebej v državah v razvoju. V državah v razvoju je na 100 tisoče ljudi že umrlo zaradi pesticidov neprimerne uporabe pesticidov. Evropska unija pa je hkrati podpisnica trajnostnih ciljev tisočletja in eden od teh ciljev govori tudi o številu smrtnih žrtev zaradi škodljivih kemičnih snovi. Postavljamo tudi eh, cilj glede zmanjšanja takšnih snovi in mi smo se zavezali, da bomo konsistentni pri svojih politikah na tem področju. Komisija pa tega ni upoštevala pri svojem predlogu. Politična koherentnost eh, bi se morala tukaj spoštovati in eh, z uvozi takšnih eh, proizvodov in uh, bi se, bi se proizvodna teh eh, genetsko spremenjenih organizmov povečala v državah v razvoju, torej v številnih tretjih državah. To je vključeno tudi v poročilu Združenih narodov. Mi imamo zdaj resolucijo, ki sem jo predstavil in upam, da bomo v tem odboru in pa potem v plenarnem zasedanju eh, dobili večino za to resolucijo. Tako bomo komisiji jasno pokazali, da ni politične večine za uvedbo tega novega predloga. E, take večine ni ne tukaj v parlamentu, niti v svetu, koreper ni sposoben zagotoviti podpore za e, ta predlog. Hvala. Tukaj ni nobenega drugega soporočevalca, zato zdaj besedo dobijo poročevalci v senci. Gospa Juso, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod Fjellner eh, je poročevalec v senci iz moje skupine. Upravičujem eh, ga, ker eh, ni mogel priti, rada pa bi povedala njegovo mnenje o tem. Nekaj vprašanj si moramo zastaviti. Komisija je tukaj presegla svoj mandat, to je prva stvar potem ali je komisija ukrepala na podlagi kakšne znanstvene ocene. E, sami e, mislimo, da tega ni storila, zato ker je EFSA dala zeleno luč v znanstvenem mnenju iz marca 2017. Skupina strokovnjakov je zaključila, da je eh, soja varna eh, tako za zdravje kot za okolje. Gospod eh, Fjellner meni, da tukaj ne gre za GSO sojo, kajti poročevalci so uvedli že podobne ugovore v letu 2015. Mi imamo uredbo in komisija jo spoštuje. Uredba pravi, da mora EFSA podati znanstveno mnenje. Če EFSA pride do eh, mnenja, da je nek GSO proizvod varen, potem jim moramo zaupati. Gospod Fjellner meni, da ni resno, da eh, želimo spodkopavati avtoriteto EFSE eh, s takšnimi ugovori, ki se dogajajo eden za drugim. Želim povedati še nekaj. Ena stvar je uporaba pesticidov, ki se jih moramo izogibati, še posebej se moramo izogibati takim pesticidom, ki imajo negativno oceno, kar se tiče zdravja in okolja. Po drugi strani pa eh, ta GSO soja ni škodljiva za zdravje in okolje. Dokazano je bilo, da ni. Upoštevati moramo še nekaj ogromne količine uh, eh, GSO proizvodov in tudi soje uvažamo iz tretjih držav, zato ker to potrebujemo za naše kmetijstvo. Če mi tega ne proizvajamo, potem pač moramo uvažati to vrstno sojo in to je problem. Hvala. Hvala. Še kdo, gospa Grling? Hvala. Evropski proces za ocenjevanje proizvodov je eden najstrožjih na svetu. Eh, države članice temu lahko zaupajo in eh, vsi vemo, da eh, bodo potrjeni proizvodi varni. Seveda mora znanost potrditi varnost takih proizvodov, potem pa morajo ti proizvodi dobiti dostop do trga. Tukaj smo dobili pozitivno oceno EFSE potem uh, eh, sri tudi, da obstaja toksičnost, ampak uh, to v tem primeru ne velja. Gospod Stas pravi in uh, tukaj citiram angliško tolmačenje, da na 100 tisoče ljudi umre zaradi ene od aktivnih substanc, ki se uporabljajo pri proizvodni tega proizvoda. Uh, Eh, ne trdi, da sam proizvod uh, ubija te ljudi, ampak jih na 100 tisoče umre zaradi ene od aktivnih uh, substanc. Sama bi rada tukaj povedala nekaj drugega. Živalska krma, uh, ki je vedno predmet teh ugovorov, prihaja pod velik pritisk. Kaj pričakujemo, da bodo jedle živali? Zelo daleč smo od samo oskrbe z živalsko krmo v Evropi. 72 odstotkov krme uvažamo. In nekateri od teh, ki danes ugovarjajo, in pa tudi skupine ljudi so protestirale proti pesticidom, eh, vendar pa nikoli ne bomo dosegli samozadostnosti na tem področju. Potem izvali so eh, kampanjo proti eh, biogorivom eh, na podlagi teh proizvodov. Moramo pa zagotoviti, da bodo biogoriva tudi vzdržna. Potem izvali so kampanjo tudi za prepoved neonikotinoidov in na ta način se bo zmanjšala možnost kmetij, da proizvedejo zadostno količino hrane in krme. In države članice tukaj nimajo enotnega mnenja, zato ker tudi ni politične volje. E, vendar pa ne gre za isto stvar kot pri neonikotinoidih. E, mislim, da to v tem primeru ni pravi argument. Tukaj vidimo ideologijo, ki eh, si ne želi več eh, tehnološkega napredka v kmetijstvu in pa konvencionalnega kmetijstva. Eh, včasih uporabljajo tudi sodne postopke za promocijo svoje agende. No, sama sem se ukvarjala z neonikotinoidi. Uh, Potem so me nevladne ne organizacije eh, zelo grobo napadle v tisku, eh, čež da spodbujam industrijske interese, vendar pa eh, mislim, da temu ni tako, prepričana sem, da ni in tudi ti ugovori ne prinesejo nič dobrega. Mi bi morali imeti razumno politično razpravo, ne pa uh, neke čustveno vodene agende. Uh, Tukaj mogoče prihaja do skritih interesov drugih kmetijskih aktivističnih skupin eh, pod pretvezo, da predstavljajo civilno družbo. Civilni družbi ne služimo s tem, če omejimo dostop še do ene sestavine živalske krme. Hvala. Ah, Hvala lepa, gospa Garling. Gospa um, Kadenbach. Hvala lepa. Pozno se javljam k besedi, ampak bila sem v odboru Agri, kajti pripričana sem, da varna hrana, kmetijstvo, zdravje in okolje so stvari, ki jih moramo obravnavati celovito na skupen način. In to potrjuje tudi prispevek gospod Görling. Tudi, sa, tudi sama sem predmet lobiranja in imam vedno posluh za eno skupino lobistov in to so moji otroci in pa prihodne generacije, kajti gre za njihovo varnost. Ne gre samo za količino živil, ki jih eh, proizvedemo in pa za količino eh, krme, ampak za kakovost. In kakovost vključuje tudi to, kakšen učinek imajo ukrepi eh, naše proizvodnje kakšen vpliv ima to na prihodne generacije, na njihovo plodnost, na razpoložljivost čiste vode, na razpoložljivost eh, eh, eh, drugih stvari. To je skupina, ki je meni pomembna in seveda je bistvenega pomena, da sprejmemo odločitve na politični ravni na podlagi znanja in raziskav. In dobili smo Monsanto Papers in Iz tega izhaja, da raziskave niso vedno neodvisne in pregledne in uravnotežene. Tudi pri tej odobritvi so nekatere države članice izrazile upravičene dvome, ali bi morali slediti priporočilu EFSE, kajti še vedno je preveč odprtih vprašanj. In v tej povezavi mislim, da ne bi smeli eh, podeliti odobritev um, gensko spremenjeni soji DAS 68416-4 ta hip, kajti še vedno je preveč odprtih vprašanj. In tu prihaja tudi do dodatne uporabe hibricidov. Um, ehm, oziroma, eh, če bomo to um, sojo odobrili, potem bomo povečali uporabo herbicidov. Uh, Obračam se na vse tiste, ki nimajo pred očmi samo kratkoročnih dobičkov, ampak tiste, ki eh, si želijo trajnostnega kmetijstva v Evropi, eh, ki bo eh, omogočilo tudi prihodnim generacijam kakovostno življenje, kajti tega ne moremo nuditi v celotnem obsegu niti danes. In to moramo upoštevati tudi pri odobritvi novih eh, proizvodnih metod in pa novih proizvodov. Ne smemo imeti pred očmi zgolj dobičkov, ampak res um, kakovost eh, prihodnih generacij. Hvala lepa. Še kdo drug želi besedo? Kolegice in kolegi? Ne. Potem pa gospa Bratski v imenu Evropske komisije. Gospa predsedujoča, gospod Stas, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za vaše komentarje. Ni prvi krat, da uh, komentiramo to temo. Naj samo ponovim, da smo uh, upoštevali vse uh, postopke ESA je izdelala zelo celovito oceno eh, oziroma presojo vpliva. Države članice so podali svoje komentarje o tem. ESA se je odzvala na te komentarje v mnenju, pa tudi v odboru, ki sem mu jaz eh, predsedovala in države članice eh, niso spodkopale tega pozitivnega mnenja ESA. Tudi javno se je izrazila v zvezi s tem in na komentarje javnosti se je ESA prav tako odzvala. In glede na to, glede na to, da sledimo uredbi, je eh, Evropska komisija predlagala glasovanje državam članicam in 12. junija smo imeli glasovanje in nobenega mnenja ni bilo za ali proti. Pomembno je povdariti to, da um, je komisija potem predstavila odločitev um, prizivnemu odboru. Uh, in sedaj, kar se tiče komentarjev. Po mojem mnenju delujemo skladno z zakonodajo tu je, torej, tretje države se sovereno odločajo, ali bodo gojile gensko spremenjene razline ali ne. To je treba povdariti. To so sovereno države. In drugič, ne smemo pozabiti to, da ko uvažamo iz teh držav, delujejo standardi Evropske unije za varnost. Zato ne razumemo, kako bi lahko to politiko spodkovali z eh, našo eh, varnostno uredbo o eh, gensko spremenjenih organizmih in tako naprej. Sedaj pa še je tolerantnost soje na herbicide. Torej, v ločeni zakonodaji imamo določene spremljive ostanke. Potem so eh, izvedli tudi preizkuse pol, to so izvedli za vse herbicide in videti je, da so povsem spoštovali standarde, ki jih določa IFSA. In končno odobritev teh posticidov in pa najviše ravni eh, ostankov niso predmet eh, te zakonodaje ko se eh, ta gensko spremenjena soja uvaža v Evropsko unijo, mora spoštovati standarde, ki so določeni drugod. In potem je to še ena točka v rezoluciji, ki bi jo rada nakratko omenila. Pozvali ste um, odpravo oziroma ukinitev, ustavitev eh, izvajanja tega sklepa, dokler komisija ne predloži novega uh, predloga. Mi smo izdelali predlog za države članice uh, zato da lahko na svojem ozemlju eh, omejijo uporabo gensko spremenjene krme. Eh, torej, nekatere, nekateri ste govorili o trajnostnem kmetijstvu. Torej, na mizi je predlog, ki bo omogočil državam članicam, da sprejmajo odločitve glede svojega ozemlja. Ampak žal je parlamenta predlog zavrnil. In veselimo se nadaljevanja razprav v svetu. In poleg tega imamo tudi predlog o komitologiji, morali bi dati več odgovornosti državam članicam. Naj sklenem, natančno smo prisluhnili vsem komentarjem in sedaj lahko samo povdarim, da ni razloga za umik eh, osnutka sklepa, da bi dali na trg ta proizvod, kajti tu meli na celovitem mnenju EFSE. In seveda spoštovali smo vse postopke in končno naj Podarim to, kar ste dejali nekateri. Parlament ima pravico do nadzora, ampak ta je omejena na vprašanje, ali so presežene eh, izvedbena pooblastila ali ne. Torej, eh, vsi vaši komentarji niso upravičeni. In pa vendarle sem se odzvala na vse vaše komentarje, kajti mislim, da je pomembno, da ponudimo vso obrazložitev, ki ste si jo želeli. Uh, in upam, da sem eh, nekako sedaj eh, odpravila eh, vaše skrbi. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali k tej razpravi. Glasovanje bo potekalo jutri. Torej, jutri bomo glasovali o tem ugovoru. In če bo to sprejeto julija, bo šlo to na plenarno zasedanje septembra. Prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. Izmenjava mnen s komisijo o zaščiti živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene. Letos eh, je na programu pregled eh, direktive 2010-63 eh, Evropske unije. Ta prinaša ukrepe za zaščito živali, ki se uporabljajo za znanstvene ali izobraževalne namene. Ta izmenjavo mnenj je eh, zahtevala politična skupina EKR. Prejeli smo pismo predsednika odbora Agri, ki pravi, da odbor Agri ne bo podal poročila na lasno pobudo v zvezi za pregledom direktive in Zato imamo danes izmenjavo mnen s komisijo in poskušamo prevzeti vodstvo v zvezi s to temo. Najprej bom dala besedo gospodu Kestutisu Sadauskasu iz Evropske komisije, direktor, generalni direktorat ENV, odgovoren za krožno gospodarstvo in zeleno rast. Torej, gospod Sadauskas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvaližen sem za to, da bomo imeli danes to izmenjavo. Dobro je, da ste to uvrstili na dnevni red, bolje prepozno kot nikoli, zato smo si prizadevali že prej. Hvala lepa, da ste me povabili v odbor. Poročal bom o eh, napredku pregleda direktive Eh, o zaščiti živali, ki se uporabljajo v, v znanosti. Eh, torej, pregled mora upoštevati eh, napredke pri razvoju alternativnih metod. Ne želimo uporabljati nečloveških primatov in če je to primerno, moramo predlagati spremembe. In ravno to tudi počnemo in povedal vam bom, kako in kaj počnemo. Še prej pa bi rad povdaril, da je pravni okvir zato nekoliko neposrečen in naj pojasnim, zakaj. Pregled moramo zagotoviti novembra, novembra letošnjega leta, ampak države članice morajo poročati o izvajanju direktive leta 2018. Torej, to je po pregledu. Drugič, na podlagi poročil o izvajanju držav članic bo Evropska komisija izvedla poročilo o izvajanju leta 2018. In prvo statistično poročilo na ravni Evropske unije je tudi predvideno leto 2019. Torej, to, če to upoštevamo, si lahko predstavljate, da nimamo eh, ta hip veliko razpoložljivih podatkov o izvajanju direktive. Toda to še ni vse. Ehm, zadevo eh, še bolj zaplete čas, ki je namenjen eh, prenosu v nacionalno zakonodajo. Eh, torej, najpočasnejši so to prenesli v nacionalno pravo leta 2015 in ko je nacionalna zakonodaja na voljo, potem Evropska komisija eh, preveri, ali je ta prenos eh, pravilen in popoln. Do sedaj je tako, da, mora, da se mora deset držav članic prilagoditi novi zakonodaji. Štiri države članice so to do sedaj zagotovile, drugih šest držav članic pa je sedaj v postopku spremembe. Verjetno je, da bodo druge države potrebovale čas za spremembe. In to kaže na to, da imamo še vedno velike težave za pravilnim prenosom in pa izvajanjem določb eh, direktive. Upam, da se boste strinjali z menoj, da ne bo enostavno oceniti, ali direktiva um, izpolnjuje cilje. Sedaj pa glede posopka pregleda. Začeli smo zgodaj leta 2016 in um, srečali smo se z deležniki torej pogovarjali smo se z oblastmi e, držav članic in pa z e, raznimi organizacijami. Tudi e, smo povabili organizacije za dobrobit živali. Osredotočamo se na začasne vtise glede trih poglavitnih ciljev direktive, da bi imeli vsi enaka pravila drugič, da bi izboljšali dobrobit živali, eh, in sicer z izvajanjem nadomestitve znižanjem in izboljšanjem. In tretji cilj je bil ta, da bi okrepili preglednost. Deležnike smo povabili k komentarjem eh, glede različnih določb direktive in da naj poročajo o kakšnih spremembah, ki so se zgodile, zahvaljujoč novemu zakonodajnemu okviru. In naj eh, poudarim, da. uh, ima veliko vpliv eh, to, kakšna je bila zakonodaja pred direktivo v državah članicah. In naj sedaj nekoliko podrobneje pojasnim te tri glavne cilje. Kar se tiče eh, enakih pravil in pa harmonizacije. Direktiva harmonizira postopke. Direk, torej, cilj direktive je harmonizirati izide. Države članice lahko direktivo izvajajo na način, ki je najbolj primerna za obstoječo infrastrukturo. Sedaj smo si to natančno pogledali, radi bi eh, v praksi opredelili eh, odprta vprašanja. To, da eh, podatke o izvajanju bomo prejeli šele v naslednjem letu. Potem, kar se tiče izboljšanja dobrega počutja živali, torej ocenjujemo ta cilj in se zlasti osredotočamo na nove elemente, ki jih prenaša direktiva. morali bi okrepiti eh, eh, eh, dobro počutje živali, to je poglavitni cilj direktive, s sistematično uporabo treh ciljev, nadomestitve zniženja in izboljšanja. Imamo referenčne laboratorije za alternative za živalsko testiranje in ta laboratorij si je sedaj pogledal napredek na področju alternativ in pa na področju tega, kako se izvaja direktiva. In tako uh, smo dobili tudi uh, poročilo o teh alternativah. Torej, gre za to, da ne bi uporabljali, uh, da, da ne bi uporabljali nehomane primate. Komisija je izdelala presvojo vpliva in treba je oceniti uh, to, ali so potrebni ti primati v fazi testiranja. Mnenje odbora je bilo sprejeto 17. maja in sklepe bomo uporabili v našem poročilu. In sedaj, kar se tiče alternativ in pa preglednosti, komisija je omogočila a, razpravo o tem in a, organizirali smo konferenco v zvezi s tem. To je bil tudi naš odziv na prošnje državljanov komisije se je udeležilo visoko število znanstvenikov iz Evropske unije in zune Evropske unije in imeli smo platformo za visoko kakovostno znanstveno razpravo, osredotočali smo se na neživalske pristope. Poročilo o konferenci je na voljo na naši spletni strani in podaja odličen pregled o tem, kako napredna je znanost zdaj in kako imamo sedaj na voljo orodje, ki bo omogočilo to, da nadomestimo uporabo žival pri testiranju imeli smo, potem smo zaključili krok posvetovanj z javnim posvetovanjem konec marca. Eh, to je bilo odprto vsem eh, zainteresiranim stranem. Eh, prosili smo za komentarje in odzive, zato da bi bilo končno poročilo Evropske komisije natančno in da bi odražalo stališče različnih deležnikov. Torej, kot vidite, smo si zelo prizadevali v zvezi s tem eh, postopkom pregleda, ne glede na časovnico. Eh, torej, približno 8000 eh, enot nam je podalo svoje mnenje. Čeprav ta hip res nimamo veliko tesnih oziroma dobrih dokazov. Komisija bo zagotovila, da bomo vse podatke uporabili. Hvaležni smo za vse prispevke. Sedaj ocenjujemo vse te prispevke. Upamo, da bomo eh, opredelili tudi nekaj napredkov, nekaj eh, praks, ki bi jih lahko razširili po državah članicah. Komisija bo eh, v roku, torej 10. novembra, predložila poročilo in to bo spremljal tudi dokument s podrobnejšimi informacijami. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Vedno smo lahko računali na navdušenje Evropskega parlamenta pri eh, podpori prizadevanj in pa izvajanja ehm, standardov o dobrem počutju živali v Evropske uniji. Lahko rečem, da so standardi uh, prinesli uh, podlago, ki, jo, ki bodo lahko sledili tudi drugi zune Evropske unije. Hvala lepa. Sedaj pa dam besedo poslankam in poslancem. Gospa uh, Görling, ki je podala predlog za to izmenjavo mnenja. Hvala lepa, gospa uh, eh, predsedajoča. Zahvaljujem se komisiji. Razlog, zakaj sem eh, želela, da se to uvrsti na dnevni red, je sledeč. Kot veste, to ni v izključni pristojnosti tega odbora, kajti za dobro počutje živali je odgovoren eh, odbor Agri. Toda, kot ste dejali, niso želeli izdelati poročila na lasno pobudo in po mojem mnenju je to škoda, kajti to je področje, eh, kjer so eh, poročila na lasno pobudo najbolj učinkovita, kajti ta poročila lahko uporabljamo za to, da izvajamo naš vpliv Včasih so to zgolj seznami naših želja. Sicer, žal mi je, da tega poročila sedaj ne bomo imeli, ampak zahvaljujem se koordinatorjem, da ste se strinjali za to izmenjavo mnen. Jaz bi eh, eh, rada poglobila nekatere točke. Torej, nadomestitev zniženje in izboljšanje, to je zelo pomembno, ni dvoma, da smo temu eh, v parlamentu zelo zavezani tudi ne dvomim o tem, da smo zavezani k temu, da bi kar se da hitro prenehali uporabljati živali pri preizkusih, vsaj na ravni Evropske komisije. Torej, ta dosje sem prevzela od eh, gospe Dagmarot Berend in od takrat smo doživeli veliko zelo um, dobrega dela sa strani Evropske komisije in rada bi se zahvalila Evropske komisiji za zelo dobre pobude. Zelo sem eh, tudi vesela, da sem eh, smela spregovoriti na eh, konferenci, ki ste jo omenili, konferenca, ki je bila pretekle leto in tam smo tudi izvedeli za napredke, ki se dogajajo. Toda tu so še nekatera področja, kjer bi si želela več specifičnega dela. Torej, prva točka financiranje. 48. člen direktive pravi, da morajo komisija in države članice prispevati k razvoju alternativnih pristopov. Torej, imamo nekatere projekte financiranja, ampak ti so precej omejeni. E, torej, zelo nizek odsotek proračuna smo namenili alternativnim načinom e, preizkušanja. E, Potem imamo še nacionalne eh, prispevke, eh, torej to znaša samo 0,5 odstotka. Torej 45 milijonov evrov je bilo zagotovljenih za to v okviru obzorja 2020. Torej želimo si družbo, kjer ni preizkusov na živalih, ampak zato potrebujemo več ciljnega financiranja. Države članice tu eh, igrajo pomembno vlogo, pa tudi EU. Torej, sredstva iz obzorja 2020 moramo bolj eh, ciljno usmirjati. To bi ustvarjalo priložnosti. To pa bi tudi zagotovilo bolj koordiniran pristop, tako da bi, naš, tako da bi eh, postale eh, alternative za preizkuse na živalih cenejše. Torej, komisija mora zagotoviti um, zadostno financiranje. Potem je tu še 13. člen, ki bi ga rada omenila in ta pokriva izbiro metode. Ta člen pravi, da preizkusa ne moremo izvajati, če je v evropske zakonodaje priznana alternativa. Torej, um, Če imamo alternativno metodo, ki jo eh, priznava zakonodaja EU, potem ne sme biti preizkusov na živalih. Toda obstaja vrzel, ki jo nekateri eh, izkoriščajo. Eh, in sicer, če akteri, ki niso iz EU, ne priznavajo alternative. In to odpušča odprta vrata za preizkuse na živalih. In to. Um, pomeni, da bi se preizkus lahko izvajal na živalih, če bi projekt izvažali potem zunaj Evropske unije, čeprav bi bilo, bi bilo preizkusanje na živalih sicer prepovedano v Nemčiji ali Franciji. Skratka, to vrzel je treba odpraviti. In končno. Izboljšanje preglednosti je pomembno. Komisija je to um, položaj izboljšala, ampak morali bi predledno še okrepiti in hitreje je treba sprejemati nove standarde. Ko se sprejmajo standardi OECD, pretečejo dve, tri leta, preden se uporabljajo v EU. Ne vidim razloga za te zamude. Želela bi si, da bi ta postopek lahko pospešili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Garling gospa Grostet. Merci beaucoup, madame. Hvala, gospa predsednica. Torej, tukaj imamo direktivo. Komisija mora do jeseni pripraviti poročilo o ceni te direktive in eh, postavlja se vprašanje v zvezi s tem, ali je treba direktivo revidirati ta direktiva, in naj spomnim na to, da ne glede na to, kaj pravijo drugi, ta direktiva Evropi daje regulativni okvir, ki je najstrožji na svetu, ko gre za uporabo živali v znanstvene namene. Še dobro, mislim, da se vsi strinjamo v zvezi s tem. Direktiva pa istočasno, zato ker smo v Evropski uniji, predvideva tudi etične ocene, ki so obvezne, preden se lahko uh, gre naprej na testiranje na živalih. Eh, potem imamo pravilo 3R, da se zmanjša število živali za poskuse, da se izboljšajo metode testiranja, eh, zato da bodo živali čim manj trpele in da se tudi nadomesti živali z drugimi alternativami, če obstajajo. Direktiva tudi spodbuja znanstvene raziskave glede alternativ testom eh, na živalih. Mislim, da je to pomembno in tukaj se vsi strinjamo, po mojem mnenju. Treba je zagotoviti ravnovesje med znanstvenim napredkom in blagostanjem živali. Mm, trenutno je Evropa vodilna pri eh, biomedicinskih raziskavah na svetu. Nihče v Evropski uniji ne želi uporabljati živali v eh, znanstvene namene po nepotrebnem. Eh, vsi se strinjamo, da je treba čim prej se izogniti takšnemu testiranju. Obstajajo že alternativne metode, ki jih odkrivajo eh, zdaj in upam, da bo Evropska komisija podprla majhna in srednja podjetja in pa zagonska podjetja, ki izvajajo drugačne teste, torej alternativne preizkuse. Sama sem videla, kaj se dogaja na tem področju. Ne moramo v vseh primerih takoj nadomestiti testiranja na živalih, ampak v največji možni meri bi si morali prizadevati za to in eh, zmanjšati uporabo živali za takšna testiranja. Zato prosim Evropsko komisijo naj podpre to vrstne raziskave glede alternativnih eh, virov testiranja. Mislim, da bi lahko zelo hitro napredovali na tem področju. Potem, kar se tiče znanstvenih dognan, zdi se mi nerealistično, da se testi v celoti prepovedo. In tudi nevarno to lahko postane. E, imamo eh, redke bolezni, neurodegenerativne bolezni in tako naprej, e, pri katerih je testiranje še vedno potrebno. Treba je revidirati direktivo in zagotoviti ustrezno časovnico za um, počasno ukinjanje testiranja na živalih, da bi si postavili uh, rok za celotno, celovito ukinitev, to se mi ne zdi realistično. Uh, imamo težave pri prenosu, določene države so veliko časa potrebovali za prenos. Uh, moramo začeti s tem, da se direktiva začne čim prej pravilno izvajati, zdaj, ko je bila prenešena v eh, nacionalne zakonodaje. Poročilo bomo dobili jeseni, to je dobro, treba je v celoti oceniti besedilo, oceniti zastavljene cilje in to moramo narediti do leta 2019. Od takrat naprej pa je treba eh, čim bolj striktno spoštovati pravilo treh rajev če eh, bi mislila samo na živali, bi rekla, seveda je treba eh, ukiniti vse teste, ampak to je nerealistično. Moramo najti eh, ustrezne alternative. Predtem pa je treba zagotoviti, da se bo direktiva dobro izvajala. Zato potrebujemo tudi ustrezne ocene. In če bodo potrebne nove odločitve, bomo to tudi storili. Ampak zaenkrat se mi taka celovita prepoved zdi nerealistična very much. Uh, Hvala lepa, gospa Rostet. Gospa Dornano. Merci, madame la président. Hvala, gospa predsednica. Januarja je eh, neka družba za zaščito živali posnela posnetek eh, zlorabljanja živali, Eh, šlo je za eh, opice, na katerih so delali preizkuse za razvijanje zdravil za Alzheimerjevo bolezen in še nekaj drugih bolezni. Eh, te opice so bile zastrupljene, dobile so prevelike doze in so bile na robu smrti. Te opice so zaprte v tisti kleti, v kletkah, nikoli ne vidijo, nikoli ne vidijo eh, dnevne svetlobe. Potem jim eh, dajo vsadke v možgane in eh, jih mučijo na različne načine. To velja tudi za pse in mačke. Imamo direktivo, ki predvideva, da eh, komisija eh, pred novembrom 2017 eh, mora upoštevati napredek, ki je bil dosežen pri raziskovanju alternativnih metod za uporabo živali v testiranju. Moje vprašanje je naslednje. Ali komisija že ima podatke o laboratorijih in bolnišnicah v Evropi, ki še vedno izvajajo eh, poskuse na nečloveških primatih. Eh, potem me zanima, kako potekajo ti testi. Predvsem eh, me v tem primeru zanimajo torej opice in drugi nečloveški primati. Hvala. Hvala lepa. Še kdo drug uh, želi besedo, gospod Bas Ajkaut. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa komisiji za uvod. Začel bi za vprašanjem. Naj nekaj pojasnimo. Poznamo težave oziroma vemo, kaj vse se mora še zgoditi. Ampak, če si preberete to direktivo, je to edini pregled, ki ga direktiva omenja. Torej, če v tem letu ne bomo izrabili te priložnosti, ali smo lahko prepričani, da bo potem še en pregled in ali ga bomo res imeli. Ključnega pomena je, da to razumemo. To ste nekako namignili, ampak zanima me, ali bomo imeli pregled leta 2019, kaj je to se mi zdi pomembno. Imel bi tudi nekaj vprašanj. Kar se tiče 13. člena in kar se tiče vrzeli, eh, bi dejal gospod Grling, ki to je omenila gospod Grling, želim jasen odgovor v zvezi s tem, kaj ti. Te nimamo odziva eh, držav, eh, člani, eh, držav članic, kar se tiče vrzeli iz 13. člena. Torej, države članice lahko uporabljajo alternative namene za namene, alternativne načine za namene zune Evropske unije. Mislim, da moramo nujno zapolniti vrzel iz 13. člena. Prosim, da mi potrdite, da bo to v pregledu tega leta. Potem, kar se tiče primatov. Imamo nekaj priporočil v poročilu šir. In sicer e, gre tukaj za nečloveške primate, za predlog v zvezi s tem, ali boste to vključili v pregled. Tudi to je pomembno, e, kajti obstaja veliko skrbi povezanih z nečloveškimi primati. Potem še ena velika stvar in to je sledeče ali eh, je prišlo do eh, zmanjšanja preizkusov na živalih. Kajti ideja je, da bi znižali število živali, ki se uporablja za preizkuse. In če si pogledamo številke leta 2014, nimamo uradnih podatkov, ampak eh, če združimo vse, kar poznamo, je videti, da bo na živalih več preizkusov kot leta 2011. Torej, število se ne niža. In če bo to sklep, potem uh, moramo nekaj spremeniti. Kajti mi si želimo znižanja in želimo, da se to zagotovi. Torej, ali imate dokaze, da število upada, kajti jaz jih dokazov nimam. In če dokazov za to ni, kaj boste storili, da bi zagotovili to, da se bo število preizkusih na živalih znižalo v Evropi. In zadnja stvar, izvajanje alternativ. Včasih imamo občutek, da je Evropa nekoliko počasna, kajti vedno čakamo na to, da bo to potrdila OECD. Lahko imamo alternativni ukrep, ki ga sprejmemo v EU, potem pa čakamo na OECD. In včasih um, uh, uh, potrebujemo uh, leta, preden začnemo izvajati zadevo po potrdilu OECD. Minilo je tudi že sedem let. Uh, uh, uh, potem, ko smo sprejeli alternativo v Evropski uniji. Kaj bo komisija storila za to, da bo izvajanje hitrejše, kot je zdaj, takrat, ko bomo imeli na voljo alternativno metodo? Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem pa imate spet besedo. Gospod Sadavskas. Hvala lepa za vse vprašanje. Začel bom s financiranjem. Naj povem, da financiramo alternativne metode že leta. Tudi okvirni program za raziskave 6 smo že začeli s tem od takrat in sicer zaradi značaja raziskav ker pač traja to kar nekaj časa. Kar se tiče senzitivacije eh, kože, vsega mora rezultate šele sedaj, torej traja nekaj časa, ampak sedaj je to prirodilo sadove. V zadnjih letih dejavno podpiramo raziskave. V zadnjem desetletju je financiranje EU stalo stabilno, znatno, več kot 35 milijonov na leto poprečno, za nove raziskovalne projekte. V bistvu počnemo to v partnerstvu z industrijo, ki investira, ki investira 115 milijonov evrov v to. V sedmem okvirnem programu za raziskave pa investiramo tudi primerljive vsote. Gledali smo si strupenost naročenih snovi, istočasno pa potem tudi obzor 2020, kjer financiramo tudi 15 projektov. Tudi za insilko in in vitro pristope. Torej, denar priteka. Ta sredstva so na voljo tudi za MSP-je. MSP-ji lahko imajo dostop do katerega koli dela tega programa, tako da uporabljamo vse možnosti, ki jih imamo na voljo za financiranje za napredek pri raziskavah. Prav tako finančno podpiramo referenčni laboratorij Evropske unije za alternative, testirano na živalih, ekvam, ki je nekakšno središče vseh laboratorijev po EU in mu namenjamo 8 milijonov evrov na leto. 2017 6,5. Potem za naslednje leta se bomo še odločali, glede na proračunska sredstva bomo pa zagotovili strezna sredstva. Države članice morajo poročati nam o financiranju, tako da ne vemo čisto točno, ampak glede na to, kar se dogaja po različnih laboratorijih in ustanovah, ki vključuje 38 ustanov po državah članicah EU, ki jih kot ni rajkom, lahko jasno povem, da investirajo to. Tako da govorimo o visokih zneskih. Kar se tiče 13. člena, mislim, da vrzeli ni. Če obstajajo nezakonite prakse, potrebujemo dokaze. Mislim pa, da je jasno, da tisto na živali ni mogoče upravljati za izvoz, če če evropska zakonodaja priznava metodo, ki se ne upravlja na živalih in če se testira in potem izvaža, imamo potem težave pri izvrševanju. Če obstajajo dokazi, zato potem bi jih morali dobiti. Vendar pa vrzeli ni. Če bi šlo za kakšno vprašanje, bi bilo to samo vprašanje izvrševanja. Kar se tiče počasnosti postopka, da to traje nekaj časa, da to vključimo v našo zakonodajo, da ne bodo vsi postopki vključeni v uredbo o testiranju v EU. To bo zelo nekaj časa, to se počne s komitologijo, vendar pa mislim, da je pomembno, da EKA, direktor, ki ste ga slišali pred uro v tem odboru, je že sprejela alternative za namen nervič in biocidov. Takoj, ko se to sprejme, tudi na ravni OECD. ter torej, poraba. Metod OECD ni obvezna samo po sebi, ne izključuje pa uporabo tega. Imamo sredstva, kako usmerjati vse skupaj v to smer. Kar se tiče številk, številke operatarjev, ki uporabljajo primate, teh številk nimamo vendar pa v poročilo o izvajanju za 2018 bomo dobili te informacije, naprimer o projektih in pregledih, ki kočujejo primate. Glede na informacije, ki jih imamo, pa lahko povemo, da bi uporaba primata se morala manjšati, potrebujemo pa vsega, trdne dokaze za to. Dokaze bomo dobili, ko bomo imeli poročila in statistične podatke. Nadaljni pregled, direktiva ne zahteva drugega pregleda, vendar pa to je bilo vključeno v strani komisije med deli zakonodaje, ki bo del procesa REFIT. Tako, da bomo skrbni in odločni glede tega. Temeljiti pa bomo vse morali na trdnih dokazih, na podatkih, ki prihajajo iz držav članic, statističnih podatkov in to bomo dobili 2018. In takrat bomo torej imeli podatke in tudi dokaze za nadaljne ukrepanje. Do takrat pa se bojim, da bi morda bilo vse skupaj samo ugibanje. Naša prednostna naloga je, zaenkrat je, da predvsej stroge zahteve in strinjam se, da je ta direktiva ena najbolj strogih, če nekaj najstrožja, najbolj restriktiven del zakonodaje globalno kjerkoli. Važno je, da to izvajamo in zahtevamo, pritiskamo po zelo strogih zahtevah, ki jih morajo potem vsi akteri izvajati. To na ta način. Če bo ta direktiva ustrezno izvedena, bodo številke se dramatično znižale. To bo neizogibno. In potem, kot sem dejal, prenos te direktive je nekaj, kar spremljamo v državah članicah. Zelo strogi smo bili, zelo skrbni, zelo temeljiti. Začeli smo kar precej primerov preiskav. 25 držav članic od 28 smo že ciljali in veliko teh držav je že. Ja, spremenilo zakonodajo, ostali to počnejo. Nekaj vprašanj še imamo, samo v eni državi pa bomo verjetno začeli postopek kršitve. Torej, naš nadzor, naša strogost se res izplača v državah članicah. Tako, mislim, da so to bila vsa vprašanja. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa, predstavnik komisije